Eagle Report. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Svena Gigolda, pregled Evropskega sistema finančnega nadzora. Gospod Gigold, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil kolegom zlasti pa eh, gospe lulling gospodu sanchezu presedo ki sta bila poročevalca v senci za odlično sodelovanje pri tem poročilu. pred tremi leti smo že nekoč eh, zelo dobro sodelovali eh, pri eh, eh, oblikovanju evropskih eh, nadzornih organov. Eh, tedaj smo imeli 26 trialogov s svetom in eh, tedaj smo razpravljali o tem, kako naj naredimo učinkovite organe, da bodo dejansko lahko izvajali ustrezen nadzor. In sedaj imamo končno te nadzorne organe in po treh letih smo pač naredili bilanco, naredili naročili študijo najprej o medsektorskem oziroma sektorskem o sektorskem eh, področju eh, za banke, zavarovalnice in trge. Eh, potem smo pa eh, tudi eh, preverili, kako je z bonitetnim nadzorom eh, kreditnih inštitucij. Eh, E, torej ugotovili smo da so organi dobro delali da so izpolnili svoje mandate zlasti pri zakonodaji ko pa je šlo za druge pravice ki jih imajo e, organi dostikrat niso mogli opravljati svojega dela tu je šlo zlasti za e, vprašanje kaj se zgodi v primeru neuresničevanja evropske zakonodaje kajti v mnogih državah članicah stvari niso izvajali in v teh državah organi niso našli pravzaprav nobenih kršitev zakonodaje, potem pa tudi obvezna eh, arbitraža pravzaprav. Tudi tega pravzaprav ni bilo na nacionalni ravni, samo pravzaprav eh, eh, evropsko raven, vendar tudi evropske ravni niso pač izkoriščali. Z drugimi besedami študija je ugotovila, oziroma študiji sta ugotovili, da nismo dosegli toliko, kot smo hoteli. In eh, bonitetni nadzor, ki je zelo pomemben za sistemska tveganja, tudi tam eh, smo eh, marsikaj eh, ugotovili. Eh, Eh, manjši organ, ki je bistveno manjši od organa v ZDA, eh, ne more dobro delati preventivno, pa tudi zaradi tega, ker smo sredi krize. Ob vseh teh diagnozah imamo tudi nekaj priporočil in sicer naslednje. Eh, ti nadzorni organi naj bi bili bolj neodvisni od nacionalnih organov in naj bi tudi bolj neodvisno sprejemali odločitve. Brez odločitve v nadzornem uh, Eh, organov nacionalnih nadzornikov eh, na evropske ravni ni mogoče začeti niti uh, delovnega procesa in mi si želimo, da bi bili ti eh, eh, eh, evropski nadzorni organi bolj samostojni. Sicer pa vsebuje poročilo celo vrsto predlogov, kako lahko okrepimo moč evropskih nadzornih organov. Dostop do podatkov naj bi bil tudi poenostavljen. Vsi evropski nadzorni organi naj bi razpolagali z istimi podatki kot nacionalni organi strani in naj bi harmonizirali svoje procese, zato da bi bilo to eh, tudi povezano z manj stroškov za finančne institucije. Eh, eh, Evropska komisija ima sedaj eno leto časa, da se eh, Eh, loti naših predlogov ali pa da utemelji, zakaj tega noče. Kolikor sem slišal, bomo kmalo dobili predlog Evropske komisije in z zanimanjem pričakujemo ta predlog. Eh, vesel bi bil, če bi mnoge naše predloge, ki smo jih eh, več ali manj sprejeli v soglasju, našli tudi v vašem predlogu, gospod komisar. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Luling. Eh, tako kot poročevalec želim tudi povedati, da tudi jaz ne vidim samo lukan v siru, eh, kar zadeva torej delo teh evropskih organov. Od naše prve izmenjave mnen o tem eh, poročilu na lastno pobudo, to je bilo pred sedmimi meseci, sem se spraševala, čemu je to dobro Eh, zlasti spričo dejstva, da naj bi Evropska komisija letos januarja predstavila svoje poročilo o delovanju teh eh, treh nadzornih organov, ki so bili ustanovljeni leta 2010. Poleg tega je treba tudi vedeti, da je Evropski nadzor pravzaprav eh, tudi sedaj v eh, eh, teku sprememb, zaradi tega, ker se tudi spreminja vloga Evropske centralne banke. Mislim, da Evropski parlament kot so zakonodaje lece ne more in ne bi smel sprejemati besedila, ki spominja na isto sporočilo nekega svetovalca. Eh, eh, torej 219 uh, eh, al, uh, točk in podobno. Uh, to poročilo je preveč obsežno in neberljivo. Uh, pravzaprav uh, se politične skupine strinjajo, vendar jaz uh, pa ostajam pri svojem, kar zadeva obliko. Oblika ni v interesu parlamenta. Hvala lepa, gospa Luling. Eh, gospod Sanchez, presedo dobi besedo. Vzpostavitev tega sistema za nadzor finančnega sistema leta 2010 je bila prelomnica leta 2010 in eh, hvala poročevalcu Gigoldu in drugim kolegom. In tole poročilo je pravzaprav prvič po sodbi Evropskega sodišča in mislim, da se moramo sedaj osredotočiti na, na tri zadeve. Povečati transparentnost, učinkovitost sistema, omogočiti samodejno izmenjavo informacij in moramo okrepiti vlogo predsednika in izvršilno uh, oblast. Moramo okrepiti mandat glede preglednosti, korporativno delovanje finančnih institucij, moramo tudi okrepiti medijacijo in zakonodajni okvir, moramo tudi okrepiti upravljanje in moramo spostaviti enakopravnost članov sistema tako, da bomo vključili v ta mehanizem Eh, različne akterje. Tako da bomo imeli enotni mehanizem, v katerem bodo sodelovali vsi, ki so tudi v evropskem semestru. Najlepša hvala. Ah, yes. Do you want to receive a question? Ali želite sprejeti vprašanje gospoda Dartmosa? Da, prosim. Uh, uh, Mr. Sanders, Gospod Sančes, preseda, najlepša hvala, da ste vzeli moje vprašanje. V svojih eh, opombah ste govorili o avtomatični izmenjavi informacij in o preglednosti, tako je bilo pač v tolmačenju. Ali menite, da potrebujemo avtomatično izmenjavo eh, informacij in preglednost ali naj to vključuje tudi Luksemburg, ki predstavlja neko davčno eh, oazo znotraj Evropske unije? Pa še dodatno vprašanje. Ali je eh, legitimno, da se eh, Eh, gospod eh, Juncker ehm, ponuja za predsednika eh, komisije, ko pač prihaja iz davčne oaze. Stranke in državljani so tisti, ki skrbijo za demokratični proces in sam sem zato, da organi, ki delujejo v nadzornem organu, morajo izmenjavati informacije na samodejen način. Kajti to je tisto, kar bo najbolj koristilo delovanju sistema, to bo zmanjšalo stroške in to bo tudi povečalo zaupanje na vseh straneh. Najlepša hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala, to je nedvomno zelo pomembna tema in gospod. Uh, gigolci zasluži pohvalo za svoje delo in gospa Luling prav tako, ki je stara 85 eh, let in je sedaj pravzaprav eh, v svojem zadnjem mandatu. Eh, torej, prihajam iz Irske, kjer imeli smo Eh, krizo, vendar ne zaradi pomankanja eh, zakonodaje, temveč zaradi pomankanja ustreznega izvajanja zakonodaje in nadzora. In zaradi tega potrebujemo evropski nadzor, evropska pravila, mi se eh, lahko naučimo nekaj iz tega, kar smo doživeli. Drugič, ne glede na to, kdo pravzaprav uh, Eh, dela v neki situaciji, vedno mora biti nad njim nekdo, ki ocenjuje delo. Na ta način se zagotavlja eh, enakost, doslednost in tudi ustrezno delo regulatorjev. Hvala lepa, s tem smo zaključili to razpravo. Toda besedo pa dajem seveda še gospodu Borgu, komisarju. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spoštovanje poslanke in poslanci v imenu komisije se zahvaljujem poročevalcu, gospodu eh, Svenu eh, Gibgoltu in tudi celotnemu odboru za ekonomske in monetarne zadeve za to, da so pripravili to pomembno poročilo o pregledu Evropskega eh, sistema finančnega nadzora. ESFS eh, e eh, torej zagotavlja tudi boljšo kakovost v finančnih sistemih in Evropski sistem finančnega nadzora smo oblikovali zato, ker smo videli, da imamo neučinkovito, neenako nadziranje finančnih institucij in trgov. To smo videli v krizi in videli smo, da je premalo koordinacija med med nadzorniki. Poročilo kaže, da so ti organi bolj ali manj pravzaprav izpolnili pričakovanja. Eh, poročilo pa tudi izpostavlja določeno področje, kjer so možne izboljšave, zlasti, kar zadeva upravljanje teh eh, organov. Tu potrebujemo večje osredotočenje na vrednote Evropske unije. Pozdravljamo prispevek eh, tega poročila. Eh, mi, eh, se strinjamo, da so ti organi pravzaprav eh, odločilnega pomena za obsežno reformo, ki smo jo začeli na, od samega začetka uh, krize. Uh, Vzpostavili smo jih, izpolnjujejo svoj mandat, imajo svoje profile, se pravi, njihove vloge moramo ohraniti in tudi okrepiti biti. E, eh, z Evropsko bančno unijo se bo tudi e, izboljšalo delovanje ESFS, vendar e, nič ne bo postavilo e, pod vprašaj e, tega sistema. Ta sistem bo moral zagotavljati dosledno izvajanje evropske zakonodaje v notranjem trgu Evropske unije. E, ra, pregled e, Eh, nad delovanjem eh, eh, Evropskega bančnega organa to tudi kaže. Potreben je seveda ustrezen mandat in potrebno je zagotoviti, kakšna je interakcija med ESFS in bančno unijo. Prezgoda je v tem trenutku, vendar to se bomo gledali v prihodnje. E, to poročilo seveda tudi obravnava določena ključna vprašanja za delovanje teh organov. Naprimer, treba je se vprašati, kako lahko zagotovimo, da bomo sprejeli pomembne odločitve v evropskem interesu. E, treba je tudi uskladiti e, dogovore o financiranju in mi moramo zagotoviti, da lahko organi izpolnjujejo svoj mandat ob upoštevanju seveda e, proračunskih omejitev tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Strinjamo se tudi, da je treba uskladiti procese znotraj ESRB. Mi bomo zelo natančno eh, pregledali vsa priporočila eh, iz poročila in to bomo tudi upoštevali pri našem poročilu. Hvala lepa, gospod Borg. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo eh, gospe Intvet, ja, dostop javnosti do dokumentov. Eh, besedo dobi poročevalka za štiri minute. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Vesela sem, da imamo to možnost, da se na kratko pogovorimo o preglednosti in na samem začetku.